Okay, so dear colleagues, I think we can start the meeting. Dobro, dragi kolegi, mislim, da lahko začnemo z sejo. Drage kolegice in kolegi, začeli bomo z današnjo sejo in kar takoj bomo pričeli s dnevnim redom. Najprej je na vrsti sprejetje dnevnega reda, če no, ni nobene pripombe, je dnevni red sprejet. Potem pa sledijo sporočila predsednika. Kot vedno se naša seja prenaša prek spleta. Imamo tudi tolmačenje, ki je danes na voljo v 20 uradnih jezikov. Sporočiti vam moram, tudi, da moramo odpovedati sejo, ki je bila predvidena za 6. januar 2020, ker ni nobenih nujnih zadev, ki bi jih morali obravnavati. In potem vas, vas želim obvestiti še, da bo danes po seji neuradno srečanje, koktejl, tako da se bomo lahko malce pogovorili pred koncem leta. Sedaj pa prihajamo kar že k prvi vsebinski eh, točki in to je razrešnica za leto 2018 in brez daljšega uvoda dajem besedo pripravljalki mnenja gospe Ari, pripravljalcu mnenja gospodu Ari Kovaču. Se opravičujem, zelo kratek bom, kajti eh, še eno predstavitev imam eh, takoj za to predstavitvijo. Eh, govoril pa bom v svojem maternem jeziku mačarščini. Pri pripravi tega mnenja sem skušal zagotoviti uravnoteženost naših stališč. Želel sem izpostaviti tudi najpomembnejše točke vendar pa sem se moral osredotočiti tudi na druge vidike, kot recimo na dolžino mnenja. Tega, kar eh, nisem mogel vključiti, pa to, kar nisem mogel vključiti, pa bom vključil v predloge sprememb. Torej, kaj je pravzaprav vsebina tega mnenja. Pozitivno ocenjujem uporabo sredstev za naravne vere. Stopnja napak ni bila više od 2,4 odstotka, torej se stopnja napak ni poslabšala. Poudarjam tudi, da je pri trgovinskih eh, pogodbah potrebno upoštevati eh, zdravstvene eh, vidike, etične standarde, standarde dobrega počutja živali in tako naprej. Poleg tega sem opozoril tudi na nezakonite dejavnosti oligarhov in vsega, Opozoril sem na nevarnost renacionalizacije. Poleg tega eh, menim, da je pomembno, da govorimo o zeleni skupni kmetijski politiki. Ne smemo pozabiti tudi na podporo mladim kmetom, to je vsaj tako pomembno kot poenostavitev pravil in pa zmanjšanje upravnega bremena. Omenil sem tudi že predloge sprememb. V predlogih sprememb bi se rad osredotočil na sledeče točke. Evropsko komisijo bi rad pozval, eh, da stopnjo napak na področju regionalnega razvoja eh, zmanjša in da se poveča absorpcijska kvota, torej črpanje sredstev. Izpostavil sem tudi digitalizacijo pametne vasi in pametne sklade. Ta programa sta že stekla. Potrebno je poskrbeti za harmonizacijo in na zadnje. Obozarjam tudi na pravično porazdelitev med državami članicami in znotraj držav članic. No, to je tema mojega kratkega mnenja. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, vielen Dank, Herr Berichterstatter. Dann äh, kommen wir. Hvala lepa, gospod pripravljalec mnenja, sedaj pa poročevalci v senci, kolega Dorfman. Hvala lepa. Zastupam kolega, ki eh, danes eh, žal ne more biti z nami prisrčno se zahvaljuje eh, poročevalcu za odlično eh, sodelovanje. Gospod Milanco upa tudi, da bo eh, se dobro sodelovanje nadaljevalo v prihodnosti. ILS e nima nobenih večjih težav z tem mnenjem. ogledali si bomo predloge sprememb, ampak eh, nobenih eh, vsebinsko pomembnih predlogov sprememb ne bomo podali. Za nas je to besedilo namreč spremljivo. Hvala lepa, kolega Kristensen. Najlepša hvala. kot eh, poročevalec v senci v imenu skupine Renew bi rad omenil, da so integrirani upravni sistemi, nadzorni sistemi zelo pomembni. Kaj ti potrebno je preprečiti eh, neustrezna izplačila sredstev. To je pomembno tudi pri izvajanju skupne kmetijske politike po letu 2020. Potrebno je podpreti tudi komisijo, ki je izpogajala prostotrgovinske eh, sporazume. Te je potrebno tudi uravnotežiti, zagotoviti pa je potrebno tudi, da bodo države, s katerimi se pogajamo, sprejele poglavje o trajnostnem kmetijstvu. Države članice morajo prevzeti odgovornost eh, za to, da ne bo prišlo do eh, neustreznega izplačila eh, sredstev. Države članice morajo med sabo sodelovati in eh, potrebno se je natančno pogledati, kdo je lastnik eh, površin, kmetijskih površin. To je pomembno za vse in dobro bi bilo, če bi imeli usklajen pristop v vseh državah članicah Evropske unije. Poleg tega eh, pa je potrebno zagotoviti tudi eh, boljšo merljivost, eh, tako da bo stopne napak nižja po letu 2020. Skupna kmetijska politika pa mora prispevati tudi k zelenemu prehodu, ekološkemu prehodu. Zelene tehnologije so zaradi tega zelo pomembne. Najlepša hvala kolega Hojsling. Hvala lepa. Tudi mi ne bomo uložili nobenih daljnosežnih predlogov sprememb, ampak rad eh, bi omenil eno temo in sicer je to poročilo v New York Times, gre za očitke v zvezi s korupcijo v evropskih državah. Mislim, da gre. Eh, tukaj za verodostojnost Evropske unije in da se je potrebno na to odzvati, te očitke je potrebno pojasniti. Če tega ne bomo storili, bo uh, močno uh, omajano zaupanje v skupno kmetijsko politiko. Sicer pa je povsem jasno, da je potrebno skupno kmetijsko politiko prilagoditi novim ciljem, novemu zelenemu svežnju in vložili bomo tudi nekaj predlogov sprememb. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Kucmjok. Hvala lepa. Podpiramo eh, to poročilo, nimamo nobenih predlogov spremem. Ja, vielen Dank. Ich sehe von den... Hvala lepa. Tudi druge skupine. Hvala lepa. ne želijo besede ali želi morda še kdo drug besedo iz drugih skupin ali pa kdo izmed kolegov. Ne. Potem pa vračam besedo pripravljalcu mnenja v zaključek te razprave. Danke, Herr Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se vam za podporo. Vidim, da se ideološko sicer eh, včasih ne strinjamo, ampak eh, pri eh, tej temi smo enotnega mnenja. To je bil tudi moj cilj in sicer, da bi uravnoteženo eh, zapisal eh, to mnenje in eh, vidim, da se je v tem mnenju našla. Da so se v tem mnenju našle vse politične skupine. Evropa, upam, da bo postala še boljša na področju skupne kmetijske politike in to bi moral biti tudi naš skupen cilj. Hvala lepa. Najlepša hvala. Pozabil pa sem dati besedo komisiji pa ji bom sedaj dal naknadno besedo. Izvolite. Hvala lepa. Sem Kristine Borkman. Uh, sem uh, direktorica za zavarovanje v GD uh, eh, Agri. Uh, kar vaše mnenje kaže, je, da vlada veliko zaupanje v skupno kmetijsko politiko, stopne napak je izjemno nizka in uh, mislim, da je uh, sodišče dejalo, da so uh, neposredna uh, plačila izvedena v skladu z pravili in da uh, je stopne napak uh, izjemno nizka. Hvala lepa, da ste uh, poudarili tudi pripravljenost komisije, da izvede popravke. Pripravljalec mnenja je opozoril tudi eh, na eh, to, da je letno poročilo zelo dolgo. Odgovor komisije je na koncu tega poročila, na to eh, vas želim opozoriti. Evropska komisija je že sprejela priporočilo glede eh, doseganja ciljev eh, po letu 2020. Pri tem bomo sodelovali z so zakonodajalcema, torej tudi z vami. Pogovarjali se bomo tudi o horizontalni uredbi. To je torej svojem odgovoru zapisala komisija. Poleg tega bi rada povedala tudi glede strategije po letu 2020. Pozvali ste namreč komisijo, da naj eh, se izogne renacionalizaciji. Torej, upozorila bi vas rada, da je, menimo, da naš eh, predlog zagotavlja uh, enakopraven položaj vseh deležnikov na trgu in uh, seveda bomo pri tem ponovno sodelovali z vami in upam, da bomo skupaj zagotovili skupno kmetijsko politiko. Samo še nekaj komentarjev. Rekli ste, da boste podali predlog spremembe glede eh, razvoja podeželja in glede eh, absorpcijske stopnje. Eh, morda je bilo tolmačenje napačno, kajti za razvoj podeželja je stopnja črpanja sredstev že izjemno visoka. Torej, tukaj ni težav z porabo sredstev. Evropska komisija pa se seveda strinja, da lahko digitalizacija in pa nove tehnologije pripomorejo k zmanjšanju upravnega bremena, seveda pa je eh, pomembna tudi vzelenitev skupne kmetijske politike. Pri tem tesno sodelujemo z državami članicami, tudi glede direktnih plačil se strinjate eh, z predlogi Evropske komisije. Ob koncu bi rada povedala še, da v eh, vašem predlogu govorite tudi o spoštovanju načela pravne države. Mislim, da je to eh, zelo pomembno pri odzemu zemlišč. Eh, to je zelo pomembno, kajti gospod Hojzlink je omenil tudi članek v New York Times. Torej, če gre za goljufijo, potem je to potrebno ločeno obravnavati. Če pa gre za nadzorni sistem, je to v pristojnosti GD Agri in zelo skrbno spremljamo spoštovanje pravil. Načelo pravne eh, države oziroma načelo lasništva eh, zemlišč eh, in nakupa zemlišč je so področja, ki so tesno povezana in komisija to podrobno spremlja, ampak naj vam zagotovim, da zelo skrbno spremljamo tudi vse obtožbe in sodelujemo z drugimi službami Evropske komisije. Hvala. Najlepša hvala komisiji. Poročevalec, želite še enkrat besedo? Ne. Potem naj vas opozorim na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb 6. december eh, ob 13. uri. 22, eh, 22. januarja bomo sprejeli poročilo, 20. februarja pa bo poročilo sprejeto v pristojnem odboru. Sedaj pa prihajamo k naslednji točki dnevnega reda, to je politika konkurence, letno poročilo za leto 2019. Kot odbor za kmetijstvo od leta 2016 pripravljamo mnenje na to temo. Kolegica Karvalješ je poročevalka oziroma pripravljalka mnenja. Predložila je svoje mnenje, ki nam ga bo sedaj tudi predstavila. Izvolite, kolegica. Dobrigada, snijo prišli. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Govorila bom v portugalščini. Najprej bi vas rada spomnila na to, da mora konkurenčnostna politika omogočiti doseganje ciljev na področju kmetijske politike in da mora biti kmetijska politika tista, ki bo prevladala nad predpisi o konkurenci. Tako je potrdil potrdilo tudi Evropsko sodišče in to je tudi v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije. Konkurenčnostna politika mora poskrbeti za dober položaj za kmeti, kmet, kmete in zagotoviti doseganje ciljev, kar bo dobro za potrošnike in tudi za proizvajalce. Treba pa je tudi upoštevati nekatera načela in omejitve in te bom sedaj povzela. Ne gre samo za to, da skušamo omejiti kontekst, v katerem se oblikuje kmetijska in konkurenčnostna politika. Treba je pogledati na to področje bolj podrobno. V letnem poročilu o konkurenčnostni politike se mi zdi pomembno, da uporabimo državne subvencije za vzpostavitev širokopasovnega omrežja in pa tiste subvencije, tehnologije, ki so pomembne za inovacije in digitalizacijo v kmetijstvu. To bo izrednega pomena zato, da ne bomo postili nobenega kmeta na cedilu. Pripravila sem tudi nekaj predlogov sprememb, prepričana pa sem, da bomo prejeli predloge sprememb tudi od drugih poslancev. Rada bi povdarila nekaj točk, ki se mi zdijo najbolj pomembne v kmetijski politiki na področju konkurence. Um, eden od, ena od teh točk je povezana z organizacijami proizvajalcev, predelovalcev in njihovih združenj. Dobili smo študijo, ki je opravila komisija na področju um, olčnega olja, govedine in pa polščin. Raziskava je pokazala, da je zelo pomembno, da podpremo te organizacije za to, da okrepimo njihov položaj na verigi dobave in oskrbe. Rada bi omenila tudi direktivo o nelojalni konkurenci to je zelo dober prispevek za boljše ravnovesje in za večjo pogajalsko moč kmetov. Pomembno je tudi, da komisija spremlja, natančno spremlja ta postopek v državah članicah in skuša spodbujati in širiti najboljše prakse. Pomembno je tudi, da še naprej nadaljujemo na področju krepitve ravnovesja in tudi položaj različnih akterjev v verigi in da preprečimo elemente, ki bi lahko povzročili določeno tveganje. Pomembno je, da komisija preuči možne posledice, množice, združevanja kupcev in njihove negativne posledice za naše kmete in predelovalce. To so že pokazale nekatere študije, ki so jih upravili organi za konkurenco. Komisija je pred kratkim organizirala delavnico, zato se jim zahvaljujem in izkazalo se, kako zelo pomembno je to področje. Mislim, da je zelo pomembno, da obravamo tudi vprašanje eh, organskih sprememb in da spodbudimo države članice pri razvoju kmetijstva in eh, gozdarstva in da se je ta sektor sedaj preselil iz generaldirata Adri Agri v generaldirat za konkurenca. Državne subvencije so na tem področju še posebej pomembno in treba jih je uskladiti s um, skupno kmetijsko politiko in morajo biti vse podpore s tem dosledne. Treba je poskrbeti tudi za odgovorno upravljanje s to politiko, politiko konkurence in eh, seveda je treba natančno spremljati razvoj dogodkov v tem sektorju. Najlepša hvala za predstavitev osnutka mnenja. Sedaj pa dajem besedo kolegu Budi, poročevalcu v senci skupine ELS. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, rad bi se zahvalil pripravljalki mnenja za opravljeno eh, delo. Rad bi opozoril tudi na študijo eh, o organizacijah eh, proizvajalcev. Situacija je različna v različnih državah članicah. Glavni razlog za vzpostavitev organizacij proizvajalcev je okrepitev njihovega položaja v eh, prehrambeni verigi, v proizvodni verigi in eh, hkrati tudi lažji dostop do določenih trgov. Ampak v pogovorih z kmeti v Belgiji, Romuniji in drugih državah članicah sem eh, izvedel, da je pomembna točka, da so pomembna točka cene cena mleka eh, se v zadnjih 20 letih ni spremenila, če tudi se je tržna cena spremenila. Kmetje in pa potrošniki v Evropski uniji ne bi smeli biti tisti, ki nosijo breme težav, ki se pojavljajo zaradi eh, višjih eh, cen na trgu. kmetje morajo spoštovati politiko konkurence. Ampak, če je temu tako, potem moramo zagotoviti tudi jasna določila, ki jim bodo omogočala, da eh, zmanjšajo neravnotežja med eh, proizvajalci Na ta način bodo lahko vzpostavljeni tudi ustrezni pogoji za konkurenco. V prihodnosti pa moramo imeti drugačen pristop do cen. Pri tem je potrebno upoštevati ceno prilagojeno trgu, upoštevati pa je potrebno inovacije, eh, socialni vpliv, eh, gospodarski vpliv, okoljski vpliv in tako naprej. Izpostaviti je potrebno razliko med proizvodno ceno in uh, prodajno ceno. Pogosto se zgodi, da uh, morajo kmetje prodajati svoje izdelke pod uh, proizvodno ceno. Hvala lepa. Gospa Ljeva Veli. Dobra osnova za našo delo. Spoštovani gospod predsedujoči, osnutek eh, mnenja je zelo dobra osnova za naše delo. Imamo eh, zelo eh, dober seznam najpomembnejših te točk, ampak nekaj točk bi radi še dodali, kaj ti menimo, da bi morali še naprej spremljati situacijo na področju pesticidov. Poudarili smo eh, tudi, eh, da je zelo pomembno, da pravočasno sprejmemo prehodno zakonodajo, zato da bi se izognili pritisku na trg. In še eno točko bi radi izpostavili in sicer je to strategija od vil do vilic. In uh, to velja uh, tudi za strategijo v zvezi z tržno ureditvijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Rusen. Dank wel, voorzitter. Ook heel veel dank aan de. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najlepša hvala uh, tudi za odlično pripravljeno mnenje zares uh, se zahvaljujemo, da so bile vključene najpomembnejše točke v zvezi z eh, konkurenco. Seveda je zelo pomembno okrepiti vlogo proizvajalcev v dobavni verigi. Zelo pomembno je, eh, da poročevalec povdarja tudi pomembno vlogo kmetijstva. Potrebno je zagotoviti močnejši položaj kmetov v proizvodni verigi, tako bodo kmetje imeli eh, tudi boljše možnosti. Potrebno pa je poskrbeti tudi za trajnostno eh, strategijo, potrebno je vlagati eh, v trajnostne pobude. To bo namreč koristilo tako kmetom, kakor tudi družbi nasplašno in pa potrošnikom. Zelo pomembno pa je, da upoštevamo tudi vsa pravila z področja eh, politike konkurence. Hvala lepa torej za to mnenje. Najlepša hvala. Drugi, druge skupine pa niso imenovali poročevalcev v senci ali eh, želi še kdo besedo eh, v imenu skupin. Eh, če ne, so se trije kolegi javili k besedi, kolega Rupe. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja uh, za uh, dobro upravljeno delo. To je ena izmed najpomembnejših tem uh, in zaradi tega se moramo s to temo tudi resno ukvarjati. Ne smemo pozabiti tudi na potrošnike. Ne smemo pozabiti na izvoz, ne gre zgolj za konkurenco znotraj Evrope, ampak tudi na konkurenco z tretjih držav. In če določeno podjetje ni konkurenčno na domačem trgu, potem sploh ne more biti konkurenčno na mednarodnem trgu. In to je povezano eh, z celotno proračunsko situacijo, če ni zagotovljen ustrezen eh, proračun potem eh, teh eh, težav eh, ne bomo mogli rešiti. In na področju kmetijstva politika konkurence poteka na prav poseben način. Najprej gre za ceno, kar je kolega že omenil, potem pa so tukaj tudi subvencije. In če oboje seštejemo, potem vemo, da si je potrebno eh, natančno ogledati, kako vse skupaj deluje, kajti cene so izpostavljene konkurenci, eh, subvencije pa so eh, urejene na državni ravni. Ne moremo dovoliti nelojalne konkurence. prav bi eh, bilo, če bi imeli eh, ustrezne pogoje za vse in sicer ne eh, le teoretično, ampak eh, če bi sprejeli uredbo Evropske eh, komisije že za obdobje 2021 do 2027 in še nekaj. Pred dvema tednoma je na tisoče kmetov eh, protestiralo v Litvi, imam nekaj slik sabo z traktorji eh, so protestirali. Dejali so, eh, da pod temi pogoji ne morejo biti konkurenčni. To velja za vse baltske države. Eh, Kaj ti cene pri nas so najnižje in kmetje prijemajo manj sredstev. torej vsi prebivalci Litve sploh eh, ne morejo kupiti svinine, ki bi bila eh, proizvedena v Litvi. Eh, zaradi tega, ker so pogoji neustrezni, torej potrebno je zagotoviti enakopravnost. Notranji trg je skupni trg. In To je pomembno tudi za nove kmete, ki želijo prevzeti eh, določeno kmetijo. To je pomembno ne le za bližnjo prihodnost, ampak tudi za srednjeročno in dolgoročno vizijo. Poročilo je dobro, še kako potrebno in podali bomo tudi nekaj predlogov sprememb. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Rope, sedaj pa kolegica Aguilera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitela kolegici Isabel Karvaljajš, ker mislim, da je pripravila zelo dobro poročilo, ki predstavlja odlično izhodišče za razpravo o konkurenčnostni politiki. Mogoče se tem vprašanju ne posvečamo dovolj, še posebej pa se ne posvečamo najpomembnejšemu vprašanju v evropski kmetijski politiki in to so zelo nizke cene kmetijskih proizvodov. Vemo, da že imamo direktivo o trgovinski praksi, ki jo treba začeti izvajati v državah članicah. Vsako leto znova pa opazimo, kako kmetije in živinorejci prejemajo cene, ki so ostale enake v desetih, petnajstih letih. To je vseevropski problem in to je treba rešiti, ne samo v tem odboru, ampak eh, se je tega treba lotiti dosti širše. Kmetje morajo izpolnjevati okoljske standarde, socialne standarde in tudi druge standarde. Na to smo seveda ponosni, vendar pa se bo kmetijstvo s tem znašlo v situaciji, eh, kjer bodo še naprej vladale zelo nizke cene. Seveda pa so vlade zaradi tega zadovoljne, zaradi tega, ker imajo potrošniki nizke cene in zaradi tega so potrošniki zadovoljni. Kmetje seveda prejemajo zelo nizke prejemke in prodajo svoje proizvode po nizkih cenah, potrošniki pa ne kupujemo po tako zelo nizkih cenah. Zato mm, moramo poudariti, da nam to ni všeč. In eh, zelo slabo sporočilo je, da državne subvencije sedaj preidejo pod generalni direktorat za konkurenco. To bi moralo ostati v pristojnosti kmetijske politike. To je zelo slabo poročilo, da nacionalne podpore in državne podpore sedaj spadajo pod direktorat za konkurenco. Zato moramo poslati jasno sporočilo novi komisiji, ki želi, da bi omejili državno podporo in državne subvencije. Zato se strinjam eh, s tabo, Isabel, glede šestega odstavka. Jasno moramo povedati, da nam ni všeč, da sedaj državne pomoči spadajo pod generalni trad za konkurenci, da tukaj vladajo samo gospodarski kriteriji. To to politiko potrebujemo za reševanje težav v kmetijstvu. In zato moramo popraviti pomanjkljivosti v prehranski verigi. Študija o organizaciji proizvajalcev je zelo dobra, vendar pa je treba zahtevati minimalne kriterije za takšne organizacije. V nekaterih državah članicah pa so zahteve tako zelo visoke, da bo sistem propadel. Ne smemo seveda zmanjšati zahtev za organizacije za polščine, In s takšnimi zahtevami bomo samo škodili tem sektorjem, ne samo pridelovalcem, ampak tudi strankam. Zato moramo biti tukaj zelo previdni. Gre za nacionalne zahteve, vendar pa včasih to škodi delovanje teh organizacij proizvajalcev. To sem želela povedati, zaradi tega, ker smo na tem področju napravili velik napredek v moji državi, vendar pa bomo v prihodnosti biti še bolj zahtevni. Gre za organizacije, za kmete, za pridelovalce in ne za trgovce in njihove stranke. Zato moramo biti tukaj zelo previdni. Želela sem povdariti to vprašanje kajti na tem področju lahko v prihodnosti pride do težav. Mislim, da je to zelo dober inštrument, vendar pa ne smemo dopustiti to, kar se dogaja. Če bomo prepustili državam kriterije na tem področju, potem mislim, da gremo v napačno smer. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Magines. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, in hvala lepa pripravljalcu mnenja za odlično upravljeno delo. Rada bi spostavila le 3-4 točke. Mislim, eh, da je to izjemno aktualno poročilo v tem trenutku eh, in eh, omeniti bi morali navedbo strategije za kmetijstvo. Poleg tega bi morali spregovoriti tudi o konkurenci tretjih držav na področju standardov, kajti to je zelo pomembna točka za kmete. Peti odstavek je zelo pomemben, eh, kaj ti eh, gre za željo eh, državljanov po bolj trajnostnih živilih, vendar pa to ne gre z roko v roki z nakupnimi cenami. Torej, mislim, da bi morali vključiti podnebne spremembe, strategijo od vil do vilic, Kot je bilo že omenjeno, eh, kmetje protestirajo na Irskem, v Franciji, Nemčiji, v Litvi in druge. Torej, eh, kmetom zares ni všeč to, kar se dogaja. Občutek imajo, da bodo morali storiti več za, za okolje, z čimer se strinjamo, ampak eh, proračun za skupno kmetijsko politiko bo nižji. mislim, da je potrebno res izkoristiti to priložnost in uh, se ukvarjati z tem. Uh, eh, GD za konkurenco je potrebno povdariti, za res uh, eh, ni zaveznik kmetov, uh, zelo ozek je njihov pogled na področje konkurence, ne upoštevajo posledic za naravo, uh, za ljudi, ki se ukvarjajo s kmetistom in to so pravzaprav. Uh, resnične težave na tem področju. Mislim, da smo šele na začetku poti. Potrebno je priznati, da je eh, hrana ključnega pomena in eh, da eh, trenutna strategija, ki za, od kmetov zahteva, da proizvedejo več za manj sredstvi, ni ustrezna. Hvala lepa, kolega De Castro. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz eh, se eh, pridružujem eh, kolegom in se zahvaljujem poročevalki za odlično upravljeno delo. To, kar je povedala že kolegica McGuinness, je zelo pomembno. Državna pomoč, državne subvencije. Uh, mislim, uh, da je potrebno to uroditi v skladu z 42. členom pogodbe. Potrebno je zagotoviti večjo prožnost državam članicam, ampak uh, nujno moramo ohraniti ta instrument. V nasprotnem primeru bo prišlo do nelojalne konkurence, kot je dejala kolegica McGuinness. In GD za konkurenco ima zelo napačno tolmačenje nelojalne konkurence. Izabel je razložila, da so standardi vezani na uh, pogodbo. Uh, in uh, zato je tukaj tesna povezava med organizacijami uh, proizvajalcev uh, in pa lojalno konkurenco. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, spregovoril bomo o nekaterih točkah, ki so bile omenjene. Dobro jutro najprej vsem skupaj. Rad bi povdaril, kako zelo pomembno je, eh, da se ukvarjamo z cenami, z določanjem cen eh, in pa z položajem kmetov v proizvodni verigi in zaradi tega se z tem v komisiji ukvarjamo v zadnjih letih in študija, ki smo jo pripravili, je študija GD za konkurenco, ki konkretno analizira, kaj eh, kmetje eh, počnejo. Eh, poleg tega je naš namen tudi, da ocenimo položaj eh, organizacij v proizvajalcev, kot pravijo eh, kmetje, je zelo pomembno, eh, da zagotovimo ustrezne storitve, prevoz, distribucijo in tako naprej, kar vam kar zagotavlja boljši pogajalski položaj za organizacije kmetov eh, in na ta način eh, lažje vplivajo tudi na cene. To je eh, študija, ki kaže pot naprej in upam, da se bo več kmetov pridružilo tej pobudi. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi izboljšan položaj kmetov v proizvodni verigi. In potem eh, ste spregovorili tudi o organizaciji eh, GD za konkurenco, o stališču eh, tega generalnega direktorata, ampak naj vas upozorim, da deluje komisija kot kolegi in da pravila ostajajo enaka in eh, da pravila določa eh, ta parlament, torej eh, ni nobenih sprememb glede tega. Evropska komisija pa sprejema tudi pravila glede posameznih proizvodov recimo eh, pravilo de minimis je splošno pravilo in Evropska komisija se je s tem ukvarjala že v preteklosti in zatem eh, se bomo ukvarjali tudi v prihodnosti in seveda bomo zagotovili eh, usklajena skupne kmetijske politike in pa politike državne pomoči. Potem pa ste izpostavili tudi kmete v Evropski uniji in pa kmete iz eh, tretjih eh, držav. Eh, k temu se bomo vrnili, ko bomo razpravljali o reformi skupne kmetijske politike. Trajnost lahko tudi izboljša položaj kmetov. Naj podam primer nizozemske. Prvotna strategija zagotovo ni izboljšala položaja kmetov eh, kot proizvajalcev, eh, ni prišlo do nobenega izboljšanja eh, trajnosti, ampak potem se je spremenil ta sistem in prišlo je do izboljšanja situacije in določene so bile više cene za vse tiste, ki so bili pripravljeni eh, izvesti reforme. Na vsak način pa eh, GEDI za konkurenco ne ovira razvoj strategije, ampak pomaga kmetom razvijati prave strategije, kar eh, bi moralo izboljšati tudi dobiček Kar pa zadeva uh, druge uh, točke, imamo zelo jasna določila za uh, horizontalno uh, sodelovanje in poteka jo tudi javni posveti. Uh, ogledali si bomo uh, horizontalna priporočila v prihodnjih letih. Torej, eh, če imate kakršne koli eh, predloge, jih bomo seveda upoštevali pri eh, sprejemu pravil za horizontalno sodelovanje. S tem mislim, da sem spregovoril o vseh točkah, ki so bile izpostavljene. Če pa so še kakršna koli vprašanja, bom na nja z veseljem odgovoril. Najlepša hvala komisiji, sedaj pa besedo ponovno podajam poročevalki. E, Rada bi se samo zahvalila za vse prispevke, za vse komentarje. Jasno je, da lahko poročilo še izboljšamo. In prepričana sem, da bomo vključili tudi vaše predloge Zahvaljujem se tudi komisiji za prispevek. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naj še opozorim na to, da je rok za vložitev predlogo s 10. septembra ob 13. 22. januarja bomo sprejeli mnenje, poročilo pa bo sprejeto v odboru za nadzor nad proračunom 18. februarja. Sedaj gremo na peto točko dnevnega reda, vzpostavitev programa za enotni trg konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji in evropsko statistiko. Kot vidite, je že naziv zelo obsežen. Naš poročevalec na pripravljalec. Pripravljalka mnenja je gospa Schmidt-Bauer, pristojni odbor je odbor IMKO, mi smo priključen odbor v skladu s 57. Eh, členom, zato sedaj podajam besedo gospej pripravljalki mnenja. 18. novembra smo imeli prvi trialog opravili smo samo omejen napredek, nekaj predlogov pa je bilo sprejetih. Predstavili smo najpomnejše prioritete skupne kmetijske politike, to je sofinanciranje področje uporabe in financiranje na finančni okvir. glede prve točke. Tukaj se strinjamo, so zakonodajalci, izpiliti moramo samo nekaj definicij glede terminologije, zato da lahko dosežemo cilj. Želeli smo zapisati tehnični del tako, da bo to povšeč vsem ustanovam. Glede dolož za sofinanciranje, še posebej za zdravstvene ukrepe, za fitosanitarne ukrepe. Tukaj svet želi obrniti načelo financiranja, to pomeni, da bi začeli z minimalnim financiranjem, komisija pa se je izrazila proti temu, ker bi to lahko povzročilo težave za proračun. Po predlogu spre, sveta bi lahko to izvedli preko izvedbenih aktov. To pa je Evropski parlament strogo zavrnil. Zato eh, predlogi glede financiranja ne smejo biti izvedeni glede izvedbenih aktov. Evropski parlament eh, želi, da se še naprej razpravlja o tej pomešni točki na politični ravni. In še tretja točka, Tukaj gre za finančni okvir, za program za enotni trg. Tukaj pričakujemo, da svet v tem trenutku ne želi sodelovati v pogajanjih o številkah, kajti to, ta pogajanja bodo potekala v okviru pogajanj o fin, večletnem finančnem okviru in zato, ker nimamo proračuna, to predstavlja veliko oviro. Zato tukaj ni nobenih velikih možnosti za napredek, ne da bi razpravljali o celotnem proračunu. Zato so pogajanja do nadaljnega zamrznjena. Najlepša hvala. Gospa Schmidbauer, želi kdo besedo glede te točke? Ne. čeprav eh, novice niso bile najbolj spodbudne. S tem lahko zaključimo to točko dnevnega reda. Sedaj bomo prekinili javno zasedanje do danes popovdne o pol treh, ko bomo nadaljevali z eh, javno sejo. Sestanek koordinatorjev pa se bo začel pol enajstih brez navzočnosti javnosti.